se parlament odziva na pobudo državljanov, da bi pre, prepovedali glifosat in da bi zaščitili ljudi pred toksičnimi pesticidi. Pozivali smo k bolj preglednemu in neodvisnemu sistemu in uh, dosegli smo v tem, da dosegli smo to, da eh, ima javnost dostop do javnosti, s tem bomo imeli uh, večji nadzor nad odobritvami. Eh, izdelkov, ki jih eh, vsak dan uživamo. Naj gre za pesticide, aditive, GSO-je, arome in tako naprej. Po zaslugi novih eh, zahtev za zgodnjo razkritje informacij EFSA odpira svata državljanom in jim omogoča nadzor nad podatki, ki jih poda industrija. In torej vse bo vedno razkrito javnosti in vsega, Cilj je bil, da preprečimo skrivanje eh, neugodnih študij ali pa da bi nekdo recimo kupoval ugodne rezultate in študije. Uspelo nam je. Ne želimo več takšnih škandalov, kot je bila tista glede glifosata. Ne želimo več, da, da bi se odločitve sprejemale za zaprtimi vrati in da bi se igrali z zdravjem ljudi. Um, državljani imajo varnost le, če imamo eh, robusten sistem, ki bo odporen na zunanje pritiske. In eh, potrošniki in zdravje morajo biti nad vsemi ekonomskimi interesi. Hvala lepa. Anja Hazekamp v imenu GUE. Eno minuto, izvolite. Hvala, gospod predsednica. Že desetletja odločajo podjetja, kot so Bayer, Monsanto in Singenta, koliko um, strupov pristane na naših poljih in nivah. In posledice so očitne. Imamo umiranje uh, čebel, razli, uh, upad uh, biotske raznovrstnosti, onesnaževanje tal in vod in tudi uh, kmeti ne vedo več, kako bi še lahko proizvajali živila brez uh, kemikalij. Mešalnice uh, teh strupov. Uh, Vsi to lahko prevošijo zaradi ohlapne zakonodaje, interesnih konfliktov pri EFSE, postopkov, ki temelijo na na preopredeljenih študijah in tudi politikami za, za zaprtimi vrati. Odpiranje oziroma razkrivanje študij še ni dovolj, Že včeraj uh, je bilo dopuščenih 40 dodatnih pesticidov brez ocenevanj. To ne more biti res, gospod komisar. Kdaj boste previdnostno načelo res postavili pred uh, ceno delnice Bajra in Sigenta? In še naprej mislim, da je treba odpraviti kmetijske subvencije. Hvala. Hvala lepa. Martin Häusling, ene minute, izvolite. Kolegice in kolegi, danes je dober dan za Evropo, eh, kajti imamo možnost, da znova dobimo zaupanje eh, tisto, ki se je izgubilo pri eh, procesu dopustitve oziroma odobritve glifozata. In zahvaljujem se 1,3 milijonom državljanom, ki so pobidali, podpisali pobudo zoper glifozat, ki je omogočila to, da se sedaj vrača preglednost v proces odobritve kemikalij v Evropi. Vemo, da temi glifozata še ni konca. Eh, danes, eh, je ta glifozat eh, pod kritiko in vidimo, da so pomisleki resni, kot je razvidno tudi iz ZDA. Videli bomo, kaj se bo izcimilo. Kaj pa še moramo doseči? Imamo seveda dostop do vseh študij, vsak lahko sedaj upogleda vanje. Vse študije morajo biti objavljene, torej tudi tiste, ki morda niso nujno v interesu podjetja, EFSA pa lahko sama to preverja. To je velik korak naprej in to je velik korak k temu, da se bodo interesi državljanov in okolja postavili pred interese koncernov. Zato sem vesel eh, da bomo lahko potrdili ta dogovor, ki smo ga našli. E Hvala. Gospod, gospa Petikatin iz ELS. inovacije nikoli ne smejo imeti prednosti pred javnim zdravjem. Zato je ta sporazum o preglednosti ocenjevanja tveganja tako pomemben. Bolj, ko je zapleten sistem glede živil, več informacij dobimo o sestavinah. Torej, izvemo, ali so mm, prisotne kemikalije, nanoplastike in tako naprej. In pomembna je objava teh informacij, tako da tudi vemo, eh, kaj je varno in kaj ne. In ravno to želi doseči ta zakonodaja. In zadeva z glifosatom. je pripeljala do tega, da so parlament, komisija in svet predlagali to novo zakonodajo. In se, torej, naslednji korak pa je to, kako bo EFSA uporabljala previdnostno načelo in sicer bolje kot prej enločalate študije. Hvala, sledi gospod Kristjan Silvio Busoj v imenu ELS. Minuto in pol. Zahvaljujem se Evropske komisije za odličen uh, predlog in kolegici Pilar Ajuso za zelo celovito poročilo. Kolegice in kolegi, zelo pomembno za Evropsko unijo je, da znova pridobi uh, zaupanje državljanov in da poveča preglednost uh, znanstvenih študij na področju varnosti živil. Še zlasti po zelo znanih sporih oziroma spornosti spornih vprašanj glede odobritve nekaterih eh, izdelkov, kot so genetsko eh, spremenjeni organizmi ali pa eh, učinkovin, kot so nikotidoini in že zloglasen glifosat. V zadnjem trialogu je parlament dosegel uravnotežen začasni sporazum s svetom. Vzpostavil se je proces ocenjevanja, ki je neodvisen, pregleden in vključujoč in uh, pri, dosegli smo tudi uh, objavljanje vseh študij EFSE, e, hkrati pa tudi uh, trajen uh, dialog s civilno družbo. Na ta način naj bi uh, zagotovili, da bo prevladal javni interes. Če pa želimo zagotoviti celovito uspešnost tega zakonodajnega okvira, je zelo pomembno, uh, Uh, in tukaj pozivam države članice, da spodbudijo svoje um, strokovnjake, da postanejo člani teh ocenjevalnih skupin, kajti le šest držav članic sedaj predstavlja dve tretjini vseh strokovnjakov, ki so na voljo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa sledi postopek pritegnite pozornost predsednice. <clears throat> Děkuji. Najprej dobí besedo gospa Šojdrova za minuto. Kolegové, uh... kolegice in kolegi. Prej smo govorili o neenake kakovosti izdelkov in tudi zdaj govorimo o kakovosti in uh, govorimo o varnosti živil. To je prav tako pomembno kot problematika neenake kakovosti. Ta direktiva je izboljšala postopek odobritev, sedaj pa se je treba opreti na aktualna znanstvena dognanja. Treba pa je najti tudi kompromise, eh, povečati je treba preglednost ocenjevanja tveganj eh, in eh, na ta način okrepiti delovanje EFSE. Sočasno pa morajo podjetja v Evropi ostati konkurenčna. Pomembno je, da se izpeljejo objektivne študije, kajti sicer bo prišlo do teorij zarote. Pomembno je tudi, da se zagotovi visoka raven um, zaščite živil. Seveda obstajajo poslovne uh, zaupne informacije, ki jih je treba spoštovati. Potrebujemo torej odličen uh, rezultat, to pa bo doseženo, če bo EFSA tudi pod nadzorom parlamenta. Hvala lepa, gospa predsednica. Ocena tveganja v živilski v verigi je zelo pomembna, kajti obstajajo resna tveganja za zdravje potrošnikov mislim, da moramo tukaj delovati odločno. Glavni element je, da imamo označbe, tako da bomo dejansko vedeli, kaj v neki hrani je. Gospod Katajnen, input tretjih držav oziroma uvoz iz tretjih držav, to je, zato je treba poskrbeti, kaj ti ta uvoz ne uh, uh, ustreza standardom. Naprimer, v Turčiji uh, gojijo paradižnike, ki uporabljajo snovi, ki jih v Evropski uniji ni dovoljeno uporabljati in uh, tudi drugot se potem uh, nezakonito proizvedeni proizvodi predstavljajo kot grški. To je, prepro, to je prepovedano. Naprimer, uh, eh, meso oziroma mleko, ki ga uvažajo preko Albanije, se imenuje uh, grško mleko in tako naprej. To je zelo pomembno za zaščito potrošnikov in tudi za boj proti goljufijam. Sočasno pa moramo dejansko zaščititi naš prihodek pred tarifami. Obstajajo veliki škandali. Poznamo škandal s eh, glifosatom. Evropska unija pa mora odločno ukrepati. Gospe in gospodje, gospa Konična, eh, gospe in gospodje, eh, to je rezultat državljanske pobude proti glifosatu. Javnost se je angažirala zoper eh, Monsanto eh, in komisija se je zauzela za več preglednosti pri oceni tveganja in pri eh, dajanju rezultatov na voljo. Pomembna je zanesljivost in tudi neodvisnost študij, ki se uporabljajo pri oceni tveganja. Prav tako smo na pravi poti, trenutno besedilo predstavlja izboljšave, ocena tveganja mora biti opravljeno zavestno in pregledno. Pomembni so tudi eh, nadzori. Eh, študije je treba objavljati, tako da bo imela do njih dostop eh, javnost, hkrati pa jih morajo ocenjevati strokovnjaki. Uredba predvideva tudi sankcije. To je pomembno. Eh, to je pomemben korak, zato bi pozdravil to pobudo. Hvala lepa, gospod podpredsednik eh, Katajnen ima znova besedo v imenu komisije. Najlepša hvala vsem poslancem za to zelo živahno in dobro razpravo. Naj sklenem z naslednjimi besedami. Ponovil bi, da je ta začasni sporazum po zaslugi sozakonodajalcev tak, ki bo ukrepil pomembno vlogo, ki jo, odigra, ki jo igra agencija EFSA. To je temeljnega pomena, kajti državljani si želijo zaupati organom. Želijo pa si v EFSI izvajati previdnostno načelo. To je bilo vse čas njihovem interesu, kar je pa tudi zelo pomembno za naše državljane, kajti če organom ne bomo zaupali, lahko vedno ocenjujemo vre, eh, resničnost nekih izjav, kar ni dobro. Ta začasni sporazum bo okrepil preglednost in okrepil zaupanje državljanov. Rad bi se vam zahvalil za dobro upravljeno delo, za vašo odločnost pri tem doseju. Odzval pa bi se še na nekaj komentarjev v zvezi z izdelki, ki se prodajo na našem trgu. Vsi izdelki, ki se prodajajo na notranjem evropskem trgu, morajo izpolnjevati merila za varnost živil, ki veljajo v Evropski uniji, ne glede na to, odkot prihajajo. Torej, to je prav tako zelo pomembno za naše državljane. Namreč to, da je Evropska unija najvarnejši trg in da so naša pravila in standardi veljavni tudi za izdelke, ki prihajajo zunaj Evrope. Tako da vsem hvala lepa za angažiranost pri tej zelo pomembni temi. Much, hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa bi dala besedo še poročevalki za dve minuti, gospa Pilar Ajuso. Čestitam znova za to poročilo. Hvala lepa, predsedujoča. Rada bi se le zahvalila vsem, ki so se oglasili, poročevalcem v senci, hvala gospod Katajnen in še prav posebej bi se zahvalila službam komisije zlasti uh, uh, komisarki Andrjukine in kolegici Somer, ki je pravzaprav začela delo na tem poročilu. In po njihovi zaslugi smo dosegli to, kar smo v pogajanjih in smo prišli do sporazuma, ki je precej dober. Službe institucij so zelo trdo delale in res smo v rekordnem času to dosegli in moramo to priznati, moramo priznati delo naših sodelavcev in bi se rada tudi na ta način javno zahvalila. Najlepša hvala. S tem uh, zaključujem to razpravo. O poročilu bomo glasovali jutri. Gospe in gospodje, naslednje poročilo zadeva dodatni varstveni certifikat za zdravila. Poročevalec pa je gospod Luis de Grande Pasqual. In takoj bi mu kar predala besedo za štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, da ste tu, gospod podpredsednik komisije. No, ko smo se lotili tega poročila, se nam je to zdela nemogoča misija. prišlo je do izjemnega odpora na politični ravni, no, potem pa v okviru trialogov smo skupaj v pogajanjih prišli do uravnoteženega sporazuma 14. februarja. Kompromisni sporazum, ki spreminja zvere pele komisije, je bil dosežen v rekordnih dveh tednih. Večina držav članic je to podprla in potem je to bilo znova potrjeno na odboru za pravne zadeve. Evropa Evropska, Evropska unija je uvedla dodatne varstvene certifikate za to, da bi eh, izboljšali inovativno okolje v Evropi, kaj ti patentni postopki trajajo in ta certifikat je pravzaprav podaljšal življenje patenta. No, trg pa se je razvil in generična zdravila v Evropi so sedaj tista, ki potrebuje zaščito, kajti v času trajanja patenta in v času trajanja dodatnega varstnega certifikata ne morejo proizvajati niti skladiščiti varovanih eh, izdelkov, niti takrat, kadar jih izvažajo v tretje države, kjer to sploh ne obstaja. V drugih tretjih državah, kjer pa nimamo tega, dodat, kjer nima tega dodatnega varstvenega certifikata, to lahko počnejo. To pomeni, da tisti proizvajalci, ki proizvajajo zunaj Evrope, imajo konkurenčno prednost drugod po svetu in torej eh, inovativna industrija v Evropi je ključnega pomena. In ko govorimo o strategiji Evrope, moramo zagovarjati gospodarstvo znanja. Ta industrija vlaga 35 milijonov evrov letno uh, in pripravlja nove aktivne snovi in je izjemnega pomena. Vse to je pomembno za nova zdravila, ki so zelo pomembna za bolnike. In farmacevska industrija mora biti tudi pomembna pri izvozu iz Evropske unije. To je najbolj konkurenčen sektor Evropske unije in spodbuja gospodarsko rast v Evropske unije. In podaljšanje dodatnega, z dodatnim varstvenim certifikatom izboljšuje uh, pravzaprav pravice proizvajalcev. Odslej bodo tisti, ki proizvajajo uh, eh, genetična zdravila v Evropi, bodo lahko ta izvažala v tretje države. S tem bodo v, v, na, na trgi tretje držav ti proizvajalci bolj konkurenčni. No, ti proizvajalci bodo lahko tudi skladiščili uh, te uh, proizvode v svojih državah. Šest mesecev preden poteče dodatni varstveni certifikat. To bo omogočilo, da bodo lahko po poteku varstvenega certifikata konkurenčni na trgu EU. Torej, želi smo najti ravnovesje med uh, inovacijami in, uh, gen, in uh, proizvajalci generičnih zdravil. In želeli smo. Pre, preprečiti, da bi se industrija izognila pravilom. Želimo izboljšati konkurenčnost na evropskem trgu, vendar pa hkrati želimo varovati občutljive informacije. Ta uredba bo dobra za farmacijsko industrijo in prišlo bo tudi do prihrankov. Prišlo bo med 700 milijonov in milijardo in pol evrov prihrankov. Prav tako prišlo do številnih novih delovnih mest. Gospe in gospodje, to poročilo ni bilo enostavno, morali smo si prizadevati za to, da bi razumeli stališča drugih. Tako smo dosegli konsens in ravnovesje. Hvala poročevalcem v senci, hvala sodelavcem, ki so toliko delali na tem in Rad bi se prav posebej zahvalil kolegici Mercedes, ki je zelo veliko delala na tem. To je res pomembno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala v imenu komisije. Dobi besedo podpredsednik gospod Katajnen. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci. Ta Opustitev dodatnega varstvenega certifikata je bil pomemben element eh, strategije za enotni trg. Ta ureditev je zato zelo pomemben rezultat tega parlamenta. Namreč eh, k temu je pozival v poročilu Lare Komi v letu 2016 glede strategije o enotnem trgu. Pozitivno glasovanje jutri bo dalo jasen signal evropskim državljanom in tudi poslovni skupnosti pozitivno eh, sporočilo glede evropske konkurenčnosti, pozitivno sporočilo glede močne industrijske zaščite v Evropski uniji in tudi pozitivno sporočilo glede dostopnosti eh, zdravil za državljane. Torej, doseganje rezultatov za naše državljano je pomembno in pomembno je, da nas vidijo dosegati te rezultate. Prav tako pa je to pomembno tudi v kontekstu uh, našega randevuja z državljani naslednji mesec. Tako da je komisija zelo uh, vesela rezultata vaših uspešnih pogajanj. Parlament in romunsko predsedstvo sta upravila res odlično delo. Gospa predsednica, poslanke in poslanci, to ni bil preprost dosje, še zdaleč ne. Tako da bi se želel zahvaliti tako poročevalcu, gospodu De Grandes Pasqualu, za njegovo neumorno delo, uh, v težkih političnih okoliščinah in tudi v res hudih eh, časovni stiski. Sočasno pa bi omenil tudi eh, poročevalce eh, za mnenja odborov, gospoda Vlkna in gospod Sančez in različne poročevalce v Senci. S vašim inputom ste prispevali k gospodarsko koristni opustitvi dodatnega var, varstvenega certifikata in k uravnoteženemu besedilu. Ta tekst, ki ste ga dogovorili z svetom, bo omogočil podjetjem, da bodo lahko postala vodilna podjetja na področju generikov in bio, um, bioloških zdravil. Veliko uh, akterjev je zunaj Evropske unije in uh, s tem bomo ustvarili veliko delovnih mest v farmacevskem uh, sektorju v prihodnih letih. Sočasno pa bomo o, o, ponovno utrdili položaj Evropske unije kot vzlišče za raziskave in razvoj na področju farmacije. Zdaj pa še nekaj besed o glavnih elementih te uredbe, uh, o katerem boste glasovali jutri. Najprej glede ustvarjanja zalog. To je zelo občutljivo vprašanje za parlament. Pozdravljam prožnost, ki ga je izkazal svet, pa tudi komisija, ko sta sprejela to vključitev. Ta, um, to kopičenje zalog bo mogoče v zadnjih šestih mesecih veljavnosti certifikata, tako da bi zagotovili, da bo od prvega dne po z, od, o, preteko zaščite mogoče dati na trg generike in biološka zdravila. Vsaka, vsakih pet let pa bo potekalo tudi posebno ocenjevanje glede tega, ali so določbe o ustvarjanju zalog zadostne. Ehm, pregleda, eh, eh, klauzula o reviziji pa omogoča komisiji, da preuči med drugim tudi to, ali je to šestmesečno obdobje ustvarjanja zalog eh, zadostno za to, da bi zagotovili cilje tega doseja. Na dan uporabe eh, bodo so vse, eh, glede datuma uporabe, so vse tri ustanove pokazale prožnost. Ta opustitev bo sedaj postala veljavna od 1. julija 2022. S tem datumom uh, dosegamo to, da je ta predlog tako pravno uh, trden, pa tudi komercialno uh, koristen. Uh, seveda pa ne bo retroaktivnega učinka na že pridobljene pravice. Tudi imetnik eh, pravic imetnikov certifikata eh, ne bomo okrnili, kajti njihove pravice ostajajo enake. Poleg tega pa bomo imeli še prehodni režim, v katerem bomo upoštevali tudi legitimna pričakovanja imetnikov pravic. Potem pa še glede varoval končni kompromis je robusten in pregleden. Izjemo bo, bodo spremljale pomembne, ampak sorazmerne varovalke. To vključuje tudi ustrezno priglasitev, ki uh, se uvaja ob pred pravilih, ki so začela veljati februarja leta 2019. Sočasno pa uredba spoštuje tudi uh, potrebe proizvajalcev generikov in bioloških zdravil, ki želijo eh, zagotoviti zaupnost določenih poslovnih informacij. Hkrati pa s, te, s to uredbo zagotavljamo tudi zdravo konkurenčnost tako znotraj Evropske unije kot zunaj njenih meja, kajti na dolgi rok pomeni to niže cene za pacijente. Naj sklenem. Mislim, da ste dosegli dober kompromis. Odraža dobro ravnotežje med različnimi političnimi pogledi in tudi med nekaterimi interesi deležnikov, ki so si včasih nasprotujoči. Upam, da bo parlament ta dogovor jutri na glasovanju podporil. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Naslednji govornik je gospod Timo Vlken v imenu odbora za okoli dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil poročevalcu, pa tudi ostalim kolegicam in kolegom, ki so delovali kot poročevalci v senci. Zahvalil bi se jim za dobro sodelovanje. Ta naloga je bila časovno zelo zahtevna. Kaj smo dosegli s tem poročilom? Mislim, da smo s tem poročilom zagotovili, da bodo pacijenti v Evropski uniji imeli boljši dostop do cenejših in varnejših zdravil. Mislim, da smo s tem izpolnili nalogo parlamenta iz različnih poročil. S tem dosegamo, da bodo v Evropi e, proizvajani generiki in biološka zdravila, ki jih trenutno ni mogoče proizvajati zaradi tega, ker ne obstajajo pravna določbe. S tem večamo varnost za pacijente in spomnimo se, imeli smo nečista zdravila v zadnjih letih, prav tako smo videli, da določenih zdravil primankuje in če lahko ta zdravila proizvajamo v Evropski uniji, lahko bolje nadziramo nad kakovost in in lahko tudi eh, poskrbimo za to, da bodo zdravila na voljo, kadar so potrebna. Torej, dosegli smo korak naprej. Eh, bistvena točka pri tej uredbi pa je bilo kopičenje zalog. Torej, eh, zaloge ki morajo biti na voljo po tem, ko na prvi dan, ko poteče ta varnostni certifikat. In Evropska komisija, pa tudi številni poslanci so tukaj skušali storiti vse, da do tega ustvarjanja zalog ne bi prišlo. In to, če tudi je ocena očinka Evropske komisije sama pokazala, da bi bile največje koristi takrat, če bi imeli uh, proizvajanje in tudi uh, ustvarjanje zalog, kot piše na strani 42. Tako da je bilo pravzaprav črteno nekaj, kar naj bi prineslo največje koristi za pacijente. Sedaj smo dosegli šestmesečno obdobje ustvarjanja zalog, to je prvi dober uh, korak in za močno določbo o reviziji bomo lahko preučili, ali je to zadostno in upam, da bomo s tem lahko uh, dosegli uh, dober dostop do zdravil za vse uh, eh, pacijente. In res hvala lepa vsem sodelavcem, ki so res delali v časovni stiski. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Zlotovski za minuto v imenu EKR. Ja, še do tih podžinkovanj. Najlepša hvala. Tudi jaz eh, bi se želel pridružiti zahvalam avtorjem tega poročila. Ta ureditev je ena od redkih um, primerov, ki kažejo, da je evropska zakonodaja lahko dobra tudi za polske uh, podjetnike. Le malo je bilo to vrstnih predlogov v tem mandatu. Ko pa govorimo o tej urediti, je situacija drugačna. Namreč lahko smo izpogajali zelo dobro besedilo, ki odpira vrata na nove trge in tudi odpira nova obzorja za proizvajalce generikov in bioloških zdravil. Sprememba te uredbe pomeni dobre novice tudi za naše pacijente, kajti s tem se jim zagotavlja boljši dostop do ugodnejših zdravil. Resnično upam, da bodo polske farmacevtske družbe izkoristile to priložnost, kajti to je velika eh, priložnost za nove investicije in nova delovna mesta na to zelo zelo inovativnem področju gospodarstva. Naša bližnja skupina bo to poročilo jutri podprla. Najlepša hvala. Sledi gospa Viring za minuto v imenu Alde. V tem govoru želim spozdariti, da bo ta predlog prinesel koristi za farmacevtski sektor in za pacijente. Kar se mene tiče, je v zakonodaji, v spredju uh, interes um, pacijenta in glede na to, da sem preživela rak, je to uh, rdeča rit moje karijere. Vendar pa uh, prosim komisijo, da resnično spremlja izvajanje te uredbe in da jo preuči, če bo to potrebno. Patenti, ki so podeljeni farmacijski industriji, niso kar tako. Gre za nagrado za dolgoročno delo, ki ga je podjetje uložilo v to, da je na trg lahko prišlo novo zdravilo. Tukaj govorim o nagradi, čeprav pa bi morda morda morala govoriti prej o nekem jamstvu. Naložbe, ki so jih podjetje vložile v nove raziskave, so ogromne. Naprimer, da bi našli nov antibiotik, um, bo le ena od deset tisoč uh, molekul privedla do no, dobrega novega zadiva. 99 tisoč drugih uh, molekul pa je prav tako treba preiskati in razviti. Da bi zaščitili inovacije, ki so tako zelo pomembne, da bi eh, pacijentom ponudili nove eh, zdravile, moramo skrbno delovati s patenti in zaščito intelektualne lastnike. Zato prosim, da nismo slepi pred morebitnimi posledicami, ki bi jih lahko doživel ta sektor. Konečno, svojnaka domega sod, eč pesre, eč še geša. Gospa Konečna. Děkuji, pane, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Spoštovana gospa predsednica, kolegice in kolegi, hvala lepa za besedo. Proizvajalci bioloških zdravil in generikov zdaj ne morejo izvažati izdelkov v tretje države, pri čemer gre pri tem za precejšnje investicije. V odboru za okolje smo skušali uh, uravnotežiti različne elemente. Rezultat interinstitucionalnih pogajanj je dober. Glavni problem, ki se nam zastavlja, je začetek uporabe tega uh, direktiva, ta, tega, uh, te ureditve. Da bi pacijenti od tega imeli koristi, bi moralo to besedilo začeti veljati čim prej, ne pa šele čez tri leta. Sočasno pa upamo, da bodo odobritve za generike izboljšali situacijo za vse. Gospod Reda, hvala. Draga komisarja, to je moj zadnji govor v Evropskem parlamentu in vesela sem, da govorim o dosjeju kjer se je parlament zoprstavil tako imenovani industriji intelektualne lastnine. Oni so dobiček postavili pred dostop do zdravil. Dodatni varstveni certifikati niso gospodarsko utemeljeni, samo podaljšujejo patente za zdravila, ki so že tako ali tako predolgi. Ta predlog omogoča, da bo vse mogoče proizvajati generike, kjer so že legalni. To je majhen korak, ampak gre za korak v pravo smer prav tako vključuje ambiciozno revizijsko klauzulo, da ugotovimo, ali je ta opustitev dovolj, ali pa je treba pod vprašaj postaviti celoten režim, ali pa morda uvesti celo dolgoročno reformo. Hvala, se vidimo in hvala za vse ribe. Hvala lepa, gospod Marijas. Izvolite. Najprej gospod busoj. Eh. Hvala, kolegice in kolegi. Zelo pomembno je, da ta uredba evropskim podjetjem omogoča odstopanje, zato da lahko proizvajajo generike ali podobna biološka zdravila, če je to namenjeno izvozu v tretje države ali skladiščenju. To pomeni, da lahko zdravila pridejo v EU prvi dan po izteku patenta. To pomeni, da bodo proizvajalci lahko konkurenčni na trgih tretjih držav in to pomeni, da bodo naši državljani imeli dostop do zdravil v državah, kjer so licencirana zdravila zelo draga. Hvala gospodu Paskalu za opravljeno delo. Hvala. Hvala. Gospod Marija se naslednji. To je grija proedre. Dobre. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ne smemo pozabiti, da govorimo o varstvu javnega zdravja. In govorimo tudi o interesu bolnikov. To pomeni, da morajo bolniki imeti dostop do poceni zdravil. Vsak ukrep v zvezi z avtorskimi pravicami in v zvezi s tem, da se podpira evropsko farmacevtsko industrijo, mora biti namenjen doseganju tega cilja. Ne smemo iti v drugo skrajnost, da bomo imeli draga zdravila, bolniki pa ne bodo imeli dostopa do njih. Kaj ti vemo, da farmacevtska industrija uporablja različne trike za to, da dvigajo cene zdravil. Naprimer, škandal Novartis. V Grčiji se je ta škandal izkazal. Mislim pa, da bi morali priti zadevi do dna in odgovorne postaviti pred sodišče in naložiti ustrezne sankcije. Gospod Katajnen, prav tako je treba upoštevati skladiščenje zdravil. Multinacionalke te možnosti ne smejo uporabiti za to, da izvažajo zdravila in da bi

Hvala lepa. Čisto na kratko. Želim se vam zahvaliti za to razpravo. In še enkrat želim čestitati poročevalcu. Odlično opravljeno delo. Politično je ta dosje zelo občutljiv, ampak mislim, da smo na koncu pokazali pragmatičnost. Dosegli smo praktično rešitev in to pomeni, da bodo proizvajalci generičnih in podobnih bioloških zdravil imeli zdaj enake možnosti kot drugi proizvajalci. Prav tako bomo zagotovili, da bodo inovatorji zaščiteni s patenti. To je preprost opis kompromisne rešitve. In to inovatorjem kaže, da mi podpiramo inovacije, želimo zaščititi inovatorje. Po drugi strani pa smo seveda zagotovili enake možnosti tudi za tiste, ki proizvajajo generična zdravila in podobna biološka zdravila. Mislim, da smo sprejeli dobro odločitev za bolnike, za potrošnike in da smo sprejeli tudi dobro odločitev za industrijo in za inovatorje. Hvala. Hvala lepa, hvala za opravljeno delo. Zdaj pa dajem besedo poročevalcu, da sklene razpravo. Izvolite dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospod podpredsednik Evropske komisije, hvala, da ste tu. Hvala za vaše besede. In še enkrat bi se zahvalil poročevalcem v senci. Časi sem se počutil sam, kaj ti počoči v senci so bili zelo zahtevni in to je dobro. Zahtevali so, da imamo res pravo ravnovesje. Včasih Evropski parlament išče konsens in zaradi tega imamo včasih manjše sporazume, zato ker želimo eh, doseči eh, napredek. No, tokrat je bilo drugače. Res smo dosegli velik dosežek in imamo pravo ravnovesje in enakopravnost. Inovatori in uh, proizvajalci generikov so zahtevali svoje, vendar na koncu zmaga ni bila uh, enih na škodo drugih. Ne, na koncu smo dobili zmago za pacijente in želimo, da je ta uredba učinkovita. In Če pa uredba ne bo učinkovita, imamo eh, klauzulo o pregledu, tako da bomo lahko tudi kaj spremenili. In tudi sam zaključujem ta mandat eh, in se ne bom več vrnil, vendar je bil velik, eh, velika čas za me delati vsemi vami. Hvala. Hvala lepa, gospod Paskual, hvala za razpravo. Razprave je konec, glasujemo jutri. Hvala za opravljeno delo in pozdravljeni še enkrat v parlamentu, gospa Jurova, hvala gospod Kajtajnen, lahko noč. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, gre za izjavi sveta in komisije, morebitna izročitev Juliana Assangea, pozdravljeni gospa Sjot, izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, komisarka Jurova, hvala za priložnost, da govorimo o morebitni izročitvi Juliana Assangea. Ko gre za zaščito splošnega javnega interesa, žvižgači opravljajo ključno nalogo, kajti izpostavljajo napačno ravnanje zato si zaslužijo pravno zaščito. Vem, da ste o tem govorili včeraj v okviru razprave o direktivi o žvižgačih. Vsi spremljamo nedavne dogodke v zvezi z primerom Assange. Julian Assange se je zatekel mm, na veleposlaništvo Ekvadorja v Londonu leta 2012, zato ker ni želel, da bi ga izročili švedski zaradi obtožb nadlegovanja in spolnega napadanja. Trdi, da ga bodo na koncu izročili ZDA in mu sodili zaradi tega, ker je objavil na tisoče zaupnih dokumentov. Kakor veste, je 11. aprila Ekvador umaknil azil gospodu Assangeu, zato so ga britanski policisti aretirali. Sodišče ga je spoznalo za krivega, ker je prekršil pogojno kazen. Švedske oblasti so prav tako dejale, da bodo morda spet začeli sodne postopke proti njemu. Naj izpostavim, da svet še ni govoril o morebitni izročitvi Juliana Assangea in nima stališča v zvezi s tem izročitve so v pristojnosti držav članic. Zato je to zadeva britanskega sodstva in notranjega ministrstva. Ampak še enkrat želim izpostaviti dejstvo, da svet meni, da je zelo pomembno zaščititi žvižgače. Prejšnji mesec sta se parlament in svet posvetila temu, da bi dosegli dogovor o direktivi o žvižgačih še pred koncem tega mandata. Danes ste na plenarnem zasedanju glasovali o besedilu, ki sta ga sprejela oba so zakonodajalca. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Jurova v imenu komisije. Izvolite, Evropski parlament je komisijo prosil, da poda izjavo o morebitni izločitvi Juliana Assangea iz Združenega kraljestva. Povemo vam lahko, da izročitve med Združenim kraljestvom in ZDA uravnava dvostranska pogodba, dvostranski sporozum in sporozum med EU in ZDA. ZDA in sporazum ne dovoljuje izročitve, če obstajajo sumi, da bi to lahko vodilo do uporabe smrtne kazni. Zato mm, se je sodišče tudi odločilo, da država članica ne sme ugoditi izročitvi, če obstaja tveganje, da bo to vplivalo na temeljne pravice osumljenca. Če se bo Švedska odločila, da izda nov evropski nalog za prijetje po tistem, ki ga je odpoklicala leta 2017 in um, to bi pomenilo, da bi sodišče v Združenem kraljestvu moralo presoditi, ali bo dalo prednost temu nalogu pred zahtevi iz ZDA. Jasnih pravil na tem področju ni, gre samo za seznam dejavnikov, ki jih mora sodišče upoštevati. V splošnem moram povedati, da Evropska komisija nima pristojnosti, da bi posegala v sodne postopke na sodiščih držav članic. Zanašamo se na neodvisnost in profesionalizem britanskih sodišč. Oni bodo preučili dokaze, ki jih imajo in prav gotovo sprejeli pravo odločitev. Hvala. Hvala lepa prvi govornik je gospod Pospišil v imenu ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nekaj želim povedati v zvezi s tem, kar je povedala komisarka. Ne razumem, zakaj o tem govorimo v parlamentu. Gre za kazensko pravno vprašanje, gre za izročitev. Zato obstajajo mednarodni sporazumi. Britansko sodišče in pravosodje bo odločalo, in tudi ameriško pravosodje bo imelo besedo. Pri tem gre za odločitev med dvema pravnima državama. Ne vem, zakaj bi mi morali o tem govoriti. Konec koncev imamo mednarodne sporozume, ki jih morajo pravne države spoštovati. Seveda lahko razmislimo o primeru Juliana Assangea, ampak ne strinjam se s tem, da se s tem zdaj ukvarjamo mi. Ta človek je razkril pomembne zadeve, seveda, ampak to lahko seboj prinese tudi določena tveganja, zlasti na področju terorizma. Komisija nima pristojnosti, da se umešuje v to in da posega v delovanje pravosodja na ravni držav članic. To bi morali prepustiti britanskim sodnikom. Oni bodo odločili, ali bodo ugodili zahtevi za izročitev ali ne, ali bodo ugodili ameriškemu pravosodju ali ne. Oni bodo odločali o tem. Hvala. Hvala lepa, zdaj po imenu socialistov, gospa Gomeš, izvolite. Hvala lepa, gre za primer Juliana Assangea mislim, da bi morali preprečiti izročitev. Samo tako bomo poskrbeli, da bo Evropa dejansko branila tiste, ki si prizadevajo za resnico in preglednost. Administracija, kot je Trumpova administracija, ni sposobna Assangeu soditi objektivno. Ta postopek bi bil instrumentaliziran in tudi ACL EU in Human Rights Watch pravijo, da se pojavlja tveganje, da Assange ne bi dobil eh, poštene kazni in to bi lahko vodilo tudi do zapora. On je prispeval k temu, da je bila razkrita resnica, naprimer v Iraku in Afganistanu. Tudi v Guantanamo je poskrbel za razkritje razkrival, je, da, razkrival, da so na dan prišle resnice o korupciji tako v Ameriki, kot tudi v Evropi. Objavil je zaslišanja CIE in vse to je bilo objavljeno na platformi Wikileaks. Julian Assange mora seveda odgovarjati na obtožnico na švedskem, ampak postopek mora teči objektivno. Ne smemo ugoditi zahtevi američanov po izročitvi. Ne gre zato, da bi dobil pravico do azila, ne gre za to, da razkriva pomešavanje Putina v evropske volitve in tako naprej. Ne, evropska sodišča so zdaj odgovorna za usodo Juliana Assangea in če želimo zaščititi Assangea, če želimo zaščititi načela, temeljne vrednote v Evropski uniji, potem moramo poskrbeti za resnico in za integriteto. Julian Assange si zasluži našo zaščito in zasluži si, da se mu sodi v EU. Hvala. Ali sprejmete modri karton gospoda Pospišila? Izvolite, gospod Pospišila paní kolegyně já jsem se zájmem. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Natančno sem spremljal vaš komentar. Sem nekdanji ministr za pravosodje. Zanima me naslednje. Kako se lahko parlament umešava v zadevo glede izročitve? Vi lahko imate svoje mnenje, ampak gre za postopek izročitve. Mi smo pa politiki. Ne moremo zaščititi neke osebe, ne moremo se vmešavati v postopek. Kako boste vi torej zaščitili? Vemo, da nobena država v Evropi ne sme izročati v državo, kjer osebi grozi smrtna kazen. In v ZDA se bi lahko zgodilo prav to, če bi ga obtožili vohunstva, bi mu grozila smrtna kazen. In to je političen in pravosodni argument, zakaj mu ne bi smeli soditi v ZDA, ampak v Evropi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Urban Krespo. E. Hvala lepa, predsedujoča. No, prijetje Assangea je bil tamen trenutek v za svobodo medijev. To nas vse zadeva. Informacije, ki smo dobili po zaslugi Assange in eh, Wikileaksa, so nam omogočili, da smo vedeli, do kakšnih mučenj je prišlo, do kakšnih človeške pravice in tako naprej. In eh, ta prijetje je bilo uh, nezakonito. In prav tako so opozorili, do kakšnih nevarnosti lahko pride, če bi se izročilo Sanža ZDA. In danes smo sprejeli eh, zakonodajo za zaščito za zvižgačev in moramo jo upoštevati. Kdo se soprstavi zlorabam in korupcijam? Eh, ne sme potem tega drago plačati, če bomo dopustili, da se Žlena Sanža izroči ZDA, potem se bomo odpovedali pomembnemu delu naših vrednot in pravici do informacij, to tega ne smemo dovoliti. Gospa želi v imenu zelenih. No, morebitna izrečitev Julijana Assangea ne pomeni le eh, vprašanje usode enega človeka, temveč gre za vprašanje usoda demo, dem, demokracije. Moramo zagovarjati svobodo medijev in izražanje in transparentnosti. Kaj je za to gre? Julijan Assange je objavil podatke, ki motijo zlasti glede uh, vojaških zločinov, ki so jih izvali zlasti ZDA. In eh, vlada želi utišati te glasove in mi moramo pokazati, kako zelo pomembna za nas odprta, pregledna in odgovorna demokracija. Danes se ocenjuje njegov pogum. Če bomo podprli to izročitev Žuljana Assangea, bomo jutri izročili vse, ki objavljajo občutljive informacije. To, bomo, to, bo, to bo potem pomenilo, da moramo izražiti tudi novinarje Le Monde, Špigle in tako naprej. Francija bi morala podeliti azil Julianu Assangeu. Hvala lepa v imenu skupine FDD. Tri minute za Viljama Dartmuta. Hvala lepa. Najprej bom dal en, eno predpostavko in sicer ni dobra ideja, da politiki skušajo vplivati na sodne procese. To je pravzaprav zelo slaba zamisel. Ločitev politike in zakonodaje je osrednjega pomena za zahodne demokracije. V primeru življenja Assanža je bilo tako, da je bil on priprt, šel je na sodišče in je bil obsojen, ker je bil, uh, ker, ker se ni uh, držal um, svoje eh, pogojne kazni. In zato eh, eh, bo sedaj prišlo do zaslišanja glede izročitve. To bo potekalo na angliškem sodišču. In to, kar je dejal svet, ni točno. Notranje ministrstvo se ne odloča glede tega. Številni ljudje, tudi jaz, se ne strinjamo z določenimi sodbami v Združenem kraljestvu, vendar no, nobena resna oseba ne more dvomiti v objektivnost britanskega pravosodja. Gospa Gomes in drugi kolegi pa želijo, da bi se politika omešavala v sodni proces. Danes zadnjič govorim v tem parlamentu, vendar se ne strinjam s tem, da bi Vsodni procesi bili politični. To je v nasprotju z zahodnimi eh, vrednotami, to je v nasprotju z vsemi institucijami demokracije, gospod Žoli. Mi kot politiki moramo pravne zadeve glede življenja Assangea pustiti pri miru. Kakšen je bil izverni eh, postopek? Zakaj je Zakaj se Assange ni držal pogojnega izpusta? Imeli smo evropski nalog za prijetje, ne strani švedskega sodišča, temveč strani švedskega tožilca. Kljub temu, pa vemo, da pri evropskem nalogu za prijetje ni uh, možnosti uh, izogibanja izročitvi. Veliko se tu govori o človekovih pravicah, vendar socialisti, ALDE, britanski liberalni demokrati, vsi podpirajo ideje evropske superdržave in hkrati podpirajo evropski nalog za prijetje. Njihova predanost civilnim eh, eh svoboščinam je polna hip. Verjetno je to tako tudi v zadevi Assange. Vaša pre predanost civilnim svoboščinam se ustavi pri Kaleju. In to vse v imenu še več integracije. Ko bi vse te ljudje, ko bi vse te ljudje še enkrat zadeje premislili, to bi bilo res dobro. Hvala. Hvala. Sedaj pa uh, gospod Kolaglu v imenu Guje. Hvala. Danes smo glasovali za žvižgače. Svet in komisija sta to podprla, vendar mi kot politično telo imamo lahko svoje politično mnenje o dejstvih. Poglejte, kaj se dogaja. Kaj, če bi evropski novinar nekaj napisal ali nekaj razkril glede Irana? Če bi Irana izročili, potem je to presedan. In Iran bi lahko potem zahteval izročitev